Good morning, bonjour à tous. Dobro jutro. Nadaljujemo z zasedanjem našega odbora. Gremo kar na peto točko. Prihodnost režima nadzora nad jedrskim orožjem in varnostne posledice za EU. Po naši nedavni izmenjavi mnen z gospod Nakamicu, namestnico generalnega sekretarja in visoko predstavnico za razrožovanje ZN, o perspektivah prihodne pregledne konference TNP, ki bo 27. aprila do 12. maja v New Yorku, bomo danes govorili o režimih razorožitve in neširjenja jedrskega orožja v globalni dimenziji. TNP je temeljni kamen svetovne strukture neširjenja orožja in je edini obvezojoči instrument, ki temelji na pogodbi, ki zahteva od pogodbenic, da zagotovijo jedrsko razorožitev. Gre pa za seveda globalno varnost. Kljub temu pa potem potrebujemo še umestne cilje, torej gre za princip postopnosti, to je glavno načelo in to izvajajo pogodbenice od začetka veljavnosti pogodbe leta 1970. Pogodba o prepovedi jedrskih poskusov, ki prepoveduje jedrske poskuse, pa tudi vse druge eksplozije jedrske, jedrskih konic, je ena od etap, pomembnih etap, ki bi jih naj sprejeli na poti do popolne uveljavitve TNP. Ta pogodba je skoraj da univerzalno sprejeta, ampak ni še uveljavi to. Danes jih je 184 držav podpisalo pogodbo, 168 jo je ratificiralo, tudi tri države z jezikom orožja, Francija, Rusija in Združeno kraljestvo. Da bi stopila veljavo, pa mora to storiti še 8 držav. Kitajska, Indija, Pakistan, Severna Koreja, Egipt, Iran, Izrael in Združene države Amerike. Evropska unija je vedno pozivala k temu, da bi tiste države, ki še niso ratificirale pogodbe, to storile, jo podpisale in ratificirale. Sporedno s podporo te pogodbi pa je Evropska unija tudi si zelo prizadevala, da bi vzpodbujala hitro sklenitev pogodbe o prepovedi proizvodne cepljivih snovi. To prepoveduje proizvodno dveh glavnih sestavin, visoko obogatenega urana in plutonija. Prav tako to nalaga določene zaveze petim državam, ki imajo jedrsko orožje, Združenim državam, Rusiji, Združenem kraljestvu, Franciji in Kitajski, prav tako pa tudi štirim državam, ki še niso del tega. To so Izrael, Indija, Pakistan in Severna Koreja. Sklenitev tega sporozuma je pomemben instrument, da bi v polni meri izveljavili pogodbo TNP. V vedno bolj negotovem mednarodnem kontekstu, kjer vojaške sile, ki so že dolgo na sceni ali pa tiste, ki se pojavljajo, uporabljajo jedrsko orožje kot grožnjo, je seveda pomembno, da zagotovimo spoštovanje pogodb. Na naslednji pregledni konferenci TNP bomo morali odločno povedati, zakaj se angažiramo, zato da bomo podali konkretne predloge za dejavno promocijo neuporabe jedrskega orožja, da bo to obvezojoče, neotuljivo in prav tako moramo upoštevati, da lahko uporaba jedrskega orožja zelo drastično ogrozi stabilnost in eh, strateški razvoj dogodkov na svetu. Prav tako pa imamo še dve pogodbi, ki sta dvostranski med ZDA in Rusijo, ki tudi zagotavljata stabilnost in strateško varnost Evropske unije. To sta pogodba eh, FNI in New Start. Po napovedi ZDA, da se bodo umaknili iz pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega, je ta parlament sprejel februarja 2019 veliko večino resolucijo, ko pozivamo obe sili, da spet se začneta pogajati, zato da bi rešili to pogodbo. Jutri bomo v Afetu glasovali o priporočilu za konferenco, pregledno konferenco OTNP 2020 in tu bodo tudi predloge v toj smeri. Parlament prav tako želi pogajanja o pogodbi New Start, to je druga pogodba dvostranska med ZDA in Rusijo, ki pa tako omejuje število bojnih konic. Prepričani smo, da bi to bil pomemben politični signal tudi za TNP 2020, kar se tiče pogajanj med pogodbenicami in to bi prispevalo k pozitivnemu rezultatu konference. Ta predstavitev bo imela na koncu tudi izmenjavo mnen. In osredotočali se bomo torej na TNP in tudi o na druga vprašanja, ki so pomembna v mednarodni skupnosti Iran in spoštovanje Teherana, svo, eh, njihovih jedrskih obveznosti, pa tudi nedavne jedrske aktivnosti Severne Koreje. Za začetek bi rada povedala, kako bomo organizirali to javno predstavitev. Najprej bo dobila besedo gospa Angela Kane, ki je na Dunajskem centru za razreževanje in neširjenje jedrskega orožja pristojna za raziskave gospa Kane na pregledni konferenci OTANAPA 2020 boste tudi navzoči in tukaj bo šlo seveda tudi za rezultate, ki bodo vplivali na prihodnost globalnega obladovanja jedrske oborožitve in strukture razoroževanja. Sedaj je beseda vaša, prosim. Hvala lepa, da ste me povabili na ta dogodek, govorila pa bom o angleščini. Naj najprej povem, zakaj gre. Potrebno si je seveda gledati, zakaj smo tu. Gospa predsednica, govorili ste o tem, da nekatere pogodbe ne delujejo, New Start, TNP, FNI. Prav tako imamo politično negotovost glede Krima, Rusija, ni več v klubu G8, vedno več je napetosti na Bližnjem shodu. Prav tako se uporablja jedrsko orožje in zelo se je povečala vojaška sila, tudi jedrsko orožje se vedno bolj uporablja, vedno več nevarnosti zaradi napadov, kot je kibernetskih in napadov z novimi tehnologijami. Prav tako pa smo v razmerah, ko je to, kar je včasih veljalo za gotovo, multilateralni sistem in tako dalje, ne drži več. Naj vam sedaj podam nekaj golih dejstev. Gotovo jih veliko z vas že pozna. Za 75 odstotkov v zadnjih 20 letih porastel proračun za obroževanje. Sedaj je pri 1,8 milijonov dolarjev in to je 2,6 odstotka več od 2017. 2,6 to ne zveni veliko, ampak če vzamete podlago celotnega obsega 1,8 milijona, potem je to veliko. Pet največjih držav so zdaj Rusija, Sadska Arabija, Francija in še ena država. Nedavno je bilo tudi odkrito, da ZDA želi razviti novo podmornico, jedrsko podmornico na 90,8. Milijard dolarjev se je to povečalo, kar se tiče vašega proračuna. To je več kot 50 odstotkov od leta 2017, prvega leta Trumpa. Prav tako je to vključena visoka vsota za Pentagon, da posodobi tudi nekatere oborožitvene sisteme. In seveda gre na to, da ni več F in, in F in da ni več drugih dvostranskih sporazumov, je to drastično z Rusko federacijo. Razen Newstar, če obstaja. Če se gledamo gospodarski forum, ki je bil prejšnji mesec, potem lahko vidimo, da smo v zadnjih treh letih orože množičnega uničevanja imeli na vrhu seznama. Zaradi ekonomike pa se ne želijo pogovarjati o tem. Januarja je ura, ki ponazarja konec sveta, bila pomaknjena 26 sekund naprej. Kaj lahko vidimo? Od Kennedyja, vsak od predsednikov sklepal, sporozume s Svetsko zvezo ali Rusijo, več kot deset jih je, ki omejuje jedrske poskuse, to je omenila že predsednica. Evropejci ste zelo podpirali CTBT, prav tako tudi obrambo pred raketami, omenjevanje raket. In to potem zmanjša tveganje za vojne. Ampak v ZDA se umiko teh pogodb ne dogaja v vakumu režim, ki to nadzira, je tudi napovedal, da bodo sedaj razvili novo orože. Manjše jedrske bombe, ki bodo imele tretjinsko moč bombe eh, Hirošimi in ki bi jih lahko uporabili posod in tudi to hočejo storiti. In če si ogledamo njihovo strategijo 2018, lahko vidimo, da so spremenili opredelitev tega, kar imenujejo izredne okoliščine kar potem razširi nujne primere, ko bi lahko ZDA uporabila jedrsko orožje. In tukaj citiram, ne strateški jedrski napadi ali pa jedrski napad na skupino in spet citiram, ki podpira ali omogoča teroristična prizadevanja za pridobitev ali uporabo jedrskih naprav. Seveda, to nas pa mora skrbeti. Prav tako bi nam lahko uporabili jedrsko orože pri ne jedrskih strateških napadih na ZDA ali civilno prebivalstvo ali infrastrukturo. Spet zelo dramatičen premik, ko bi se jedrsko orože lahko uporabilo strani ZDA. In potem v odziv na ta, to reformo strani ZDA je Putin marca 2018 napovedal razvoj supersoničnega orožja. Ne vemo točno, kakšne so razmere glede tega, ampak to je napovedal. I'm, I'm mindful of the time limit, so I'm trying to get through my material. <laughs> now, um, after the abrogation. Neoporabnosti INF je sedaj njustat edina pogodba, ki še vedno ostaja v veljavi med Rusijo in ZDA kot veste, pa bo potekla februarja 2021. To je mesec dni, samo mesec dni po inauguraciji novega predsednika ali novo izvoljenega, ponovno izvoljenega predsednika. Rusija je konec 2019 podala predlog ZDA, da bi podaljšali njihov start brez predpogojev in to se lahko zgodi, kot veste, za pet let. Odziva strani ZDA še ni, saj tega ne vem. Bilo pa je napovedano pred nekaj dnevi, da bo ameriška administracija imenovala pogajalca na visoki ravni za jedrska pogajanja z Moskvo in morda tudi s Kitajsko. Kje pa je vsem tem Evropa? Kot vemo, je ENF odstranil celoten razred orožja, ni bilo pa posvetovan z Evropo, ki jo zadeva, še prav posebno pogodba ENF. Kaj? sedaj, ko sporozum z Iranom ne velja več, je to seveda še bolj pomembno. In to mislim, da bo omenila tudi moja naslednica, ki bo govorila za mano. O čem govorimo sedaj? Govorimo o DNP in slišali smo, da je kitajski uradnik, ki je, oprostite, ameriški uradnik, ki je pristojen za jedrsko razoževanje, Chris Ford, dejal, kakšno je trenutno stališče glede te pogodbe. Formulacije so bile sovražne, še prav posebno tistim podpornikom pogodbe o uporabi jedrskega orožja, za tiste, ki si želijo, da bi pogodbo še naprej imeli kot edini instrument, ki resnično preprečuje neširjenje jedrskega orožja. Po drugi strani pa mislim, da je ta sovražni jezik v veliko primerjih neusklajen z drugimi, ki ne delijo ameriških ciljev glede jedrskega orožja, pomeni, da se bo težko poenotiti glede tega. Kaj pa lahko stori EU? Kar nekaj pobud je, ki so zelo pozitivne. Naprimer, imeli smo skupino razvoj raket, ki se je ogledala vprašanje raket, to je začela Nemčija, trajalo bi naj tri leta, to je dobra pobuda. Predsednica je omenila, tudi pogodbo prepovedi razvoja cepljivih snovi. To je tudi zelo pomembno. Prav tako pa mislim, da obstaja možnost, da bi napredovali, kar se tiče verifikacije jedrskega grožja, da bi bili bolj pregledni. To bi bilo veliko pomoč ne samo za Evropo, ampak tudi za države članice pogodbe ne širjenja jedrskega grožja na splošno. To bi omogočilo, da bi pogoje nekoliko razširili, namesto da vedno govorimo obsodbah in ustvarjanju okolja za jedrsko razorožitev, kajti vsi vemo, veliko je že bilo različnih korakov, pa ustvarjanja pogojev, ustrežnega ozračja, nikoli pa potem ni bilo doročenega nič konkretnega, kakšni biti koraki naj dejansko bili. Mislim, da bi bilo dobro tudi začeti dialog z Rusijo, kajti, kot vemo, so bili proti enostranski prekinitvi INF. Prav tako pa moramo dejansko vedeti, kaj to pomeni za Evropo, če te pogodbe ne bo. Kako bo to delovalo na Evropo? Zdaj, bi se morala seveda posvetovati zavezniki. Ampak, če se uporablja nejedrske zmogljivosti v Evropi, se morajo o tem seveda posvetovati z evropskimi zavezniki. Potem pa si pogledamo tudi NATO. Tukaj prihaja do tudi prikrivanja med eh, članstvom v EU in članstvom v NATO. In tudi v Belgiji in drugih državah imamo jedrske arsenale, se skladišče jedrsko vrožje in to je potrebno tudi omeniti, to je pomembno vprašanje. NATO kot zavezništvo se je strinjalo, da bo NATO imajo jedrsko orožje, dokler to obstaja. Prav tako pa je to pomembna izjava, ki so se ji zavezali zaveznice NATO. Vemo, da bo do 2024 potrebno nadomestiti letala. In tukaj bo seveda mm, zelo pomembno si ogledati tudi finančne posledice, kaj bo to prineslo. Potem pa si pogledamo tudi globalno stabilnost. Vsi gledajo samo na jedrsko orože, ampak z novimi tehnologijami, eh, zelo hitrimi raketami in streljki drugim orožjem, lahko vidimo kakovostni preskok v možnostih uporabe orožja. Sprašujem se, kakšne so posledice tega, nihče si še ni prav podrobno tega ogledal, kaj to pomeni za strateško stabilnost. Konec lanskega leta sta Belgija in Nemčija poskušali kot pomembni članici varnostnega sveta nekaj storiti s Francijo in Združenim kraljestvom, bi to lahko storili, lahko bi imeli dialog o varnostnem svetu Združenih narodov. Ne zato, ker boste spet slišali enaka stališča kot prej. To bo dalo drugim državam članicam možnost, da tudi izrazijo svoje mnenje. Mislim, da bi to bilo zelo veliko pomoč, kajti razprave do sedaj so omejene. Gre za kakšno dvorano odmevov, ko slišimo vedno ista mnenja. To ne pomeni prav veliko. Augusta lani so na zahtevo Kitajske in Rusije, zanimivo, imeli sestanek na ravni ZN o raketah srednjega dosega. In tukaj smo slišali tudi še neka druga mnenja, ne samo tista, ki smo jih že poznali prej. In to moramo tudi slišati. Potem imamo možnost tudi sprejemanja ukrepov za zniževanje tveganj po pregledni konferenci 2010 je Norveška sprožila posledice, eh, sprožila razpravo o posledicah enega od dogodkov in sedaj. Mislim, da smo bliže temu, da bi lahko dejansko prišlo do jedrske eksplozije. Smo bliže temu kot pred desetimi leti. Potem pa še en pomemben sestanek junija lani, to je gostila Švedska na ravni zonalnih ministrov in to je vključevalo tudi nejedrske države, države nezavezništva in so se soočali na določbe pogodbe na PT. Mislimo, da so razmere zelo temačne, vsi se sprašujejo, kakšen bo rezultat. Imamo dokument o soglasju, imamo končni dokument, da ali ne. Če ne, potem bi to bilo edinkrat, da končnega dokumenta ne bi bilo. In to v 50. obletnici uveljavitve pogodbe NPT. Za sklajevanje stališč je prostor, še pa posebno v Evropi in to vključuje ne samo jedrske države, ne samo države, ki so v NATO, ampak tudi druge, tudi tiste, ki so to podpisale, tudi Irska in Avstrija, naprimer. Naj omenim še zadnji projekt, še zadnji pomemben element, to je javna podpora. Nedavno so izvedli anketo in več kot 80 mladih, 80 mladih je proti jedrski oborožiti. To se mi zdi neverjetno, tako visoka številka. In to potem, pokaže, da je nadzor nad orožjem, razoroževanjem in okoljem povezan. Vemo, da je to nevarno tudi za okolje, jedrsko orožje namreč. Tako, tukaj se bomo stavila, potem pa, če boste imeli kakšno vprašanje, bom zase nam odgovorila. Hvala. Hvala lepa za to predstavitev. Mark Hips, ameriški državljan in strokovnjak Carnegie o neširjenja jedrskega orožja. Radi bi izvedeli več o tem in slišali tudi stališče ZDA na tem področju, prav posebno, kar se tiče drugega stebra pogodbe TNP. Neširjenje jedrskega orožja, to je danes zelo pomembno, še prav posebno zaradi tega, ker sporozuma z Iranom ni več. Prosim, beseda je vaša. Good morning. Dobro jutro. Spregovoril bom o elementu v pogodbi MPT, o kateri trenutno govorimo. In to se dogaja predvsem na Dunaju, ne tukaj v Bruslju. Podal bom nekaj dejstev na to temo, morda jih že poznate. Če da, se upravičujem. Potem pa bom podal še nekaj pripomp o vlogi evropejcev pri tej težavni tematiki. 9. marca je novi direktor IEA-je se odločil za prvi sestanek, ki je vsako četrtletje sveta guvernerja. To bo tudi prvo, to bo tudi zadnji sestanek pred pregledno konferenco. Spregovorili bodo o temtnem stanju v Iranu. NPT bo okvir za to razpravo. Veliko izmed vas že ve, da je pred letom dni Iran gostil obisk IAE e v Iranu in ugotovili so, da je sanitiziral nekatera področja delovanja. Potem so tudi to analizirali v forenzičnih laboratorijih. To se je potem zdelo, da je povezano eh, s pretvorbo urana. In to vse potem ni bilo prijavljeno IAE. Zaenkrat so prizadevanja agencije, da bi dobili še dodatne informacije rana, da bi razložili ta dognanje nekaj, kar ni obrodilo sodov. Agencija mora te informacije ponuditi zato, da se lahko potrdi, ali dognanja kažejo, da obstaja neprijavljen material v Iranu in da Iran ne sodeluje z agencijo, kar se tiče bogatitve. Zaenkrat se to ni zgodilo. To je obveza po NPT. Iran je pogodbenica od leta 1974 in to je potem določeno v sedmem odstavku varovalk NPT-ja. Tako da, v preteklosti so države članice IAE in pogodbenice razumeli to tako, da lahko agencija zahteva te informacije držav članic. Vse to se odvija v času, ko je Evropska unija sprožila mehanizem za pregled pogodbe z Iranom. Kaj je pomembno, da razumemo v tej razpravi? vprašanje Bora Guvernerju na Dunaju ni samo o tem, ali Iran spoštuje jedrski sporozum, gre tudi za TNP in obojega ne smemo mešati. Za MPT so varovalke pomembne in o tem odloča potem svet guvernerjev. Pri jedrskem sporozumu pa seveda pogodbenice. Če država krši obveze, potem bi običajen postopek bil ta po TNP, da se to vprašanje da na dnevni red Varnostnega sveta Združenih narodov. To se še ni zgodilo in tudi ni jasno, ali se bo. Evropska unija igra zelo pomembno vlogo pri tem. odločitve na Dunaju so v rokah 35 držav članic. Sedem jih je trenutno članic EU. Predsedojočim je švedski veleposlanik pri agenciji. 7. novembra je agencija imela posebni sestanek na to temo, ker niso dobili ustreznih informacij iz Irana. države Evropske unije so pa dale izjavo na sestanku, da v polni meri podpirajo sekretarjat pri tem vprašanju. Ruska federacija je temu nasprotovala iz dveh razlogov. Eden od razlogov je, da so v svojem mnenju Rusi dejali, da je te snovi Iran razvil že pred desetletji in zato to, to ni pomembno ali je manj pomembno. Prav tako so dejali, da je potrebno hitro razrešiti to vprašanje in da če se. To želi, če to želijo storiti, je to diskriminatorno do Irana v IAE. Evropska unija ni bila tega mnenja in Zato želim izpostaviti za to razpravo dejstvo, da je osnutek pripočila Evropskega parlamenta, ki je pred nami, tak, da ima nekaj točk, ki so zelo pomembne za to zadevo. Če si ogledamo 1a, tukaj govorimo o pomenu multilateralnega režima ki temelji na pravilih za neširjenje jedrskega orožja. Veliko izmed vas morda ve, da je Rusija kar nekajkrat še nedavno dejala, da je ta mednarodni red na pravilih nekaj, kar si izmislil Zahod, da prisili druge države, da storijo to, čemu niso zavezane, morda tudi z določbami NPT. vse, kaj teda TIA je. In Združeni narodi so izrazili mnenje, da Iran mora po MPT zagotoviti ustrezno nadzor nad jedrskimi snumi. Potem pa še ena točka, ki je tudi v osnotku priporočil. To je tudi zelo pomembno če si ogledamo točko 1 k skozi n, 1 k do n. Potem tukaj pozivamo ZDA in Rusijo, da prezamejo svoje odgovornosti, še prav posebno, kar se viče nadzora nad jedrskim orožjem in jedrsko razorožitev, kot je Angela tudi zelo dobro izpostavila. To je prednostna naloga. To, kar se dogaja na Dunaju, kaže, da ZDA in Rusija potrebujejo opozorilo. Moramo jih opomniti, da nespoštovanje varovalk in ključnih elementov pogodb in nastreznega političnega razumevanja, ko se določena država smatra za grožnjo pri šitvi jedrskega orožja, da smo do tega že prišli. V preteklosti smo to že imeli med drusvim zidom, sedaj pa tega ni več. In boji morajo vedeti, da je to potrebno imeti. To, kar se sedaj dogaja v svetu, govornarjev je, da ta sistem ne deluje. ZDA pravi, da je Iran, program Irana z jedrskim orožjem, kratkoročna grožnja. Rusija pravi, da temu ni tako. Zato resnično menim, da je osnutek priporočila, ki ga imate pred sabo, sicer dober, ampak potrebno ga je spremeniti. Potrebno je vključiti tudi neširjenje jedrskega orožja kot vprašanje, ki bo pomembno za udeležence pregledne konference TNP. Kaj še pomembno? Vaša točka 1AA. Citiram. EU še vedno meni, da je TNP najboljša pot za zagotovila ekskluzivno mirne uporabe jedrskih snovi strani Irana. Pozivamo Iran, da v polni meri spoštuje določbe jedrskega sporazuma s to državo in tudi TNP. Pomembno je, da Evropski parlament vključi te formulacije tudi to priporočilo. Ključno namreč je, da MPT in, in eh, zaveze Irana po tej pogodbi so ključne za izvajanje vseh nadaljnih elementov. Za vsak nadaljni sporozum, ki bi morda bil sklenjen v prihodnosti z drugimi državami, bo to ključnega pomena. To moramo izpostaviti tudi v Evropi, kajti javni diskurs o tem, čeprav posebno v Evropi, dominira misel, da je potrebno rešiti jedrski sporozum, da je potrebno še vedno imeti veljavi jedrski sporozum z Iranom. Verifikacijski mehanizem IAE pa je najpomembnejši. Ta izhaja iz nekaterih pogodb tudi tega jedrskega sporozuma z Iranom. In potem, za konec, naj povem, da je Evropska unija velik vir informacij o neširjenju jedrskega orožja. Veliko izkušenj ima. Evropska unija mora vse to dati na mizo v razpravah tako ZDA kot Rusijo, da bomo dosegli soglasje glede tega, kar sem omenil. Kako bo EU to storila, pa je seveda odvisno od držav pogodbenic. Pomembno pa je, da razumemo nekaj pogosto. Kot verjetno veste, je težko doseči soglasje 27-terice o tretjem stebru TNP. Te meni uporabi jedrskega orožja. To je seveda veliki izziv za vas, kajti imate države v EU, ki jedrsko energijo uspešno uporabljajo. Prav tako imate potem druge države v EU, ki se ne strinjajo z mnenjem, da je jedrska energija trajnostna in varna. Tako da imate težave pri doseganju soglasja pri teh strateških vprašanjih. Pomislite pa prosim na dejstvo, da v tem specifičnem primeru te težave nimate. 27-terica se strinja o tem. Tu sem popolnoma prepričan glede izjave. Z novembra od podpori sekretarjata. To je soglasno odločitev. Tukaj ni drugačnih mnen o EU. In to so torej razmere, ko se vsi strinjate, združeni ste pri tem vprašanju, enotni in prosim, uporabite to za napredek pogovorov ZDA in Rusijo, da bodo sprejele določene zaveze pri tem pomembnem vprašanju. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Klara Portela, predstavnica EU in SS. Povejte, kaj menite o režimu nadzora nad oborožitvijo jedrskega orožja, kakšne posledice bi to lahko imelo za Evropo, kratko in srednjeročno, in kako bi Evropa lahko prispevala k okrepitvi nadzora nad tem orožjem. Prosim, beseda vaša. Hvala lepa. Tudi jaz bom nadaljevala v angleščini. Govorila bom o vlogi Evropske unije v procesu NPT. Pregledna konferenca nas čaka k malu in posvetila se bom vprašanjem, ki jih niso omenili prejšnji govorniki, zlasti gospod Hips, ki se je posvečal vprašanju Irana. Najprej, kakšen je profil Evropske unije v nadzoru orožja in pri razoroževanju Ukrepi Evropske unije temeljijo na štirih stebrih. Po eni strani prispeva k reševanju krize na področju neširjenja orožja, drugič gre za usklajevanje stališč in za to, da bi pogodbo MPT ohranili pri življenju, potem pomaga tudi pri univerzalizaciji pogodb in aktivna je tudi na področju finančne podpore pri programih razoroževanja in ne širjenja. Vloga Evropske unije na dveh glavnih področjih je naslednja. Gre za usklajevanje na področju NPT in za vlogo EU pri reševanju kriz na področju neširjenja in vidimo, da je Evropska unija mnogo boljša pri usklajevanju dejavnosti kot pri reševanju krize za ne, glede neširjenja. Ta ocena je bila podana leta 2003, ko je se upadalo z predstavitvijo strategije EU za neširjenje jedrskega orožja. Do leta 2015 pa so se zadeve spremenile. Evropska unija se je izkazala za učinkovitega akterja pri reševanju krize z Iranom. To je bil tudi eden največjih dosežkov na področju zunanje in varnostne politike. Pregledna konferenca leta 2015 sicer ni na koncu podala skupnega stališča, In zato lahko vidimo, da je Evropska unija po eni strani bila neuspešna in tudi okvir NPT je v krizi. Vloga EU je pozitivna, zato ker gre za usklajevanje stališč med državami članicami, ki imajo različne pristope v zvezi z vprašanjem nadzora nad jedrskim orožjem. Pripravili so soglasje, ki ga je bilo mogoče prenesti v širši kontekst NPT. Evropska unija predstavlja malo držav, In v tej skupini držav so jedrske države, naprimer Francija, pa tudi zelo žgoče zagovornice razoroževanja, naprimer Avstrija in Irska, pa tudi države so v Evropski uniji, ki so vključene v odvračilne ukrepe v okviru NATO. Evropska unija pripravi svoje stališča in predloži delovne dokumente. Ampak tudi države članice lahko podajo izjave in svoje delovne dokumente. Nič od tega seveda ne pomeni, da države ne morejo sodelovati v drugih skupinah, naprimer Prizadevanja za neširjenje in razorožitev Poljska, Nizozemska in Nemčija so v tej skupini, pa tudi nova agenda, naprimer tam je članica Irska. Pojavi se zanimiv ustroj, kaj te države članice lahko delujejo v okviru EU, v okviru drugih skupin, pa tudi posamezno. Kaj se je torej zgodilo na področju usklajevanja? pri zadnji pregledni konferenci o NPT. Evropska unija je v zadnjem času večkrat pripravila svoje stališče, ki ga bo spodbujala v okviru NPT. In leta 1995 je Evropska unija pripravila skupno stališče, ki je bilo predstavljeno na eni strani vsebinskih točk. Leta 2000 se je zgodilo enako, leta 2005 pa je bilo vsebinskih skupnih točk že za štiri strani, leta 2010 pa je bilo šest strani priporočil, strani EU. Vidimo torej, da Evropska unija lahko doseže dogovor pri vedno večjem številu tem v okviru priprav na pregledno konferenco o MPT. Kaj se je zgodilo leta 2015? No, v tem letu ni bilo skupnega stališča. Namesto tega je bilo vključenih nekaj stavkov v sklepe sveta. No, vsi pa vemo, da obstaja razlika med skupnim stališčem, ki je pravno zavezojoče, in izjavami sveta. Tudi vsebina je bila šipkejša in bolj nejasna kot v skupnih stališčih. Zdaj pa vprašanje, kaj lahko Evropska unija stori za to, da bi ukrepili proces NPT. Evropska unija pravi, da želi ohraniti NPT in to v celoti. Nojno je, da se to tudi zgodi, kajti proces NPT je zdaj v krizi. In tudi Evropska unija podpira multilateralizem in to tudi na drugih področjih. Zato je nujno, da Evropska unija pripravi strategijo, s katero bo okrepila MPT. To velja za prihajajočo pregledno konferenco. Kaj bi torej lahko storili? glede na to, da je že leta 2015 postalo jasno, da Evropska unija ni združena, kar zadeva vprašanje razoroževanja. Notranja koordinacija bi se morala nadaljevati, to je zelo koristno, zato ker to države članice prisili, da iščejo konsens in to je napor, ki se mu ne bi smeli odpovedati. Evropska unija bi morala biti tudi bolj selektivna, podajati mora skupne izjave na teh konferencah, ko lahko doseže dogovor in ko imajo ti predlogi potem veliko dodano vrednost. Če dogovora ni, če dodane vrednosti ni, bi lahko poskusili sistematično podpirati neko sredinsko mnenje. V nekaterih primerjih bi to pomenilo, da se podpre tudi koalicijo nove agende. In naslednji vidik, ki bi ga Evropska unija morala upoštevati, da bo lahko bolj koristno prispevala k MPT, je, da na no, to je bolj priporočilo za države članice ne toliko samo za svet. Torej, treba je najti nek način sobivanja z pogodbo o prepovedi jedrskega orožja. Skoraj na dva načina bi lahko dosegli, da bo ta pogodba začela veljati, kako jo lahko zastavimo. Lahko jo zastavimo kot nadaljevanje NPT-ja ali kot dopolnilo NPT-ja. Torej, to bi lahko bil neke vrste impuls, ki bo članice NPT potisnil k temu, da začnejo izvajati prizadevanja tudi na tem področju. In do določene mere lahko vidimo, da je pristop po posameznih korakih, ki ga je predstavila Švedska, dober. To je lahko posledica tega opomnika, da obstaja kar nekaj članic MPT-ja, ki želijo izvajati to agendo razoroževanja Evropska unija je neke vrste laboratorij iskanja soglasja, ki lahko pomaga iskati stališče, ki bi jih lahko potem uveljavili na širši osnovi NPT-ja. No, s tem pa preziramo dejstvo, da je v EU večina držav v okviru te jedrske zaščite NATO v okviru MPT-a pa je drugače. Vidimo torej, da obstajajo razlike med EU in med širšo družino NPT, ampak usmeritev v EU in v okviru MPT je različna. Hvala. Eh, enfin, je vais donner la parole au docteur Rebecca Johnson, directive exécutive d'Acro. Zdaj pa Rebecca Johnson ki je predsednica eh, akronima, to je Institut za politiko razoroževanja. Zdaj pa bomo od vas slišali o tem, kaj menite o pogajanjih na mednarodni ravni glede jedrskega razoroževanja in o tem, kako bi lahko vplivali na to, da bi tudi oni dosegli napredek na tem področju. Hvala, hvala lepa, lepo pozdravljeni vsi. Jaz sem danes tukaj kot ponosna evropejka. Prvi glas, ki sem ga oddala kot mlada študentka leta 1975, je bil glas za to, da bi Združeno kraljestvo vstopilo v EU. Žalostna sem, ko pomislim na to, kaj se je zgodilo, in žalostna sem tudi, ko vidim, da arrogantni voditelji izvajo neke igrice, o katerih niso dobro razmislili. Kaj te posledic nimajo vedno pod nadzorom. Združeno kraljestvo ne bi smelo zapustiti EU, ampak vseeno, Brexit se je zgodil. Lepo prosim, da to upoštevate, ko razmišljate o jedrskem orožju. Spregovoriti sem želela o štirih temeljnih elementih, ampak eh, o dveh so govorili že prejšnji govorniki, zato lahko to hitro predelam. Ampak na začetku želim govoriti o NPT, o pogodbi o najširjenju jedrskega orožja. Hvala, da nam je Angela veliko povedala o tem. Jaz sem se udeležila vsake seje od leta 1994, vključno z tisto leta 1995, udeležila sem se vseh pripravljalnih sestankov in preglednih konferenc. Opozoriti vas želim na naslednje. Leta 1970 je pogodba začela veljati, takrat je bilo pet definiranih jedrskih držav in nekaj tisoč bojnih konic smo imeli. 50 let kasneje pa je število jedrskega orožja zdaj manjše, okrog 13.800, to meni švedski institut, ampak večina jih je še vedno v rokah Rusov in Američanov. Ampak zdaj je devet jedrsko oboroženih držav. To so tako imenovane vodilne države in te države se bodo odločile, ali se bo jedrsko orožje tudi uporabilo in o njih moramo razmišljati, ko govorimo o razoroževanju. Devet torej. Orožja je manj, to je seveda dobrodošlo, ampak z humanitarnega vidika to pomeni, da se je število jedrskih držav skoraj podvojilo in to je dejavnik tveganja za nesreče in vojne ter incidente. podala? Sem vam nekaj elementov, ki bi jih morali imeti v mislih, po mojem mnenju, ko razmišljamo o tem vprašanju. Torej, kakšni so izzivi in kako so se zadeve odvijale od leta 1995, ko je MPT začela veljati za nedoločen čas. Jaz se bom pa posvečala šestemu členu o razoroževanju. Tam smo preučili eh, tri elemente, treba je zaključiti in končati to dirko, takšno je bilo takrat mnenje, zdaj pa se dirka očitno spet začenja med Rusi in Američani. Nobene potrebe ni bilo potem, da se to zgodi takrat in tudi zdaj to velja. Angela Kane je veliko povedala o tem. Potem pa še zaveza jedrskemu razoroževanju. 50 let imajo države že čas, da izpolnijo zaveze. In večina teh korakov, načrtov, menikov, vse to. O čemer je Evropski parlament že pisal v svojih priporočilih, vse to se je že večkrat pojavilo, ampak se preprosto ne izvaja. Ključne države, ki morajo izvesti te korake, teh korakov ne želijo izvesti to moramo obravnavati v tem kontekstu, torej gre za kontekst, kjer imamo zdaj predsednika Trumpa, Trumpa in Putina in oba poskušata kršiti pogodbe, ki sta jih sprejela ali pa se v celoti umakniti iz njih gre za pravne režime, ki omogočajo, da lahko potem mi rešujemo ta vprašanja. V tem kontekstu imamo v proračunu za leto 2021 nove oblike jedrskega orožja. Vse te oblike orožja so zelo nevarne, za Evropo, gre za nadzvočne rakete, tako poroča New York Times. Zakaj nadzvočne? Zato, ker so potem te rakete zelo hitre, ampak to pomeni, da imajo tudi nepredvidljive poti. In Zdaj se preizkuša tudi nova generacija raket, ki se izstreljujejo skopnega. To se izvaja v Rusiji, pa tudi američani dajo denar v to. Dobili bomo tudi torej orožje, pri katerem se lahko marsikaj zalome. Gre za orožje srednjega dosega, ko sem jaz bila aktivistka v 80-ih in sem delala na pogodbi INF, e smo govorili o tem, da takšno orožje povzroča, da bo Evropa vojskovališče. In gre tudi za nove bojne konice z majhno močjo, naprimer program dvojnih v 87, gre za manjše jedrske bojne konice, torej ne tiste 100 kilotonske, kot jih imajo na jedrskih podmornicah v okviru Tridenta v Združenem kraljestvu. Morda bi menili, da je to dobro, ampak eh, gre za strategijo, zato da bi lahko jedrsko orožje tudi uporabljali. In to je strategija, ki vodi do tega, da bomo konec koncev morali priznati, da jedrsko orožje ni namenjeno odvračanju in da odvračanje ni tisto, v kar voditelji verjamejo. In tudi mi ne smemo tega verjeti. Jedrske vlade še naprej razvijajo jedrsko orožje in to kaže, da se s tem pojavljajo veliki problemi analitiki menijo, da je slabo, da se razvijajo to vrstne oblike jedrskega orožja. Ampak eh, gre za politične voditelje, ki ne poznajo zgodovine in se niso nič naučili iz hladne vojne. Torej, jedrske vojne ni mogoče dobiti in zato se nikoli ne bi smeli niti lotiti. Potrebni so usklajeni ukrepi za to, da skupaj nasprotujemo temu, da bi nove oblike orožja začeli izvajati v Evropi. Spet vas opozarjam na dvojni v 87. Tudi Pentagon pravi, da obstajajo težave za programsko opremo. In to so tveganja, ki jih moramo sprejeti potrebni so tudi hitri ukrepi, zato da poskusimo preprečiti, da Evropa ne bi vstopila v to zavezništvo glede jedrske zaščite. To je omenil tudi gospod Macron. Sicer to ni nič novega, ampak eh, vedeti je treba, zakaj gre. In poslanci lahko poskusijo pripraviti resolucije, sklepe in zakonodajo, ki bi lahko okrepila režim neširjenja orožja. To bi bilo, bila pomembna mreža instrumentov, s katerimi bi preprečili širjenje orožja. Malce bom pohitela. Zdaj bom govorila o pogodbi o prepovedi širjenja jedrskega orožja. V okviru šestega člena NPT je to popolnoma absurdno, da se o tem včasih govori, kot da nasprotuje temu členu. Veliko smo se naučili iz prejšnjih pogodb, torej pogodba o naširjenju kemičnega orožja in tako naprej. To je humanitarna zakonodaja, kar pomeni, da velja tudi v času vojne. Humanitarni vpliv je v samem središču in tudi potrebe civilistov so v središču te pogodbe. Temelji na režimu NPT, ampak zasnovana je tako, da bi odpravili večino vrzeli pri NPT. NPT ne prepoveduje uporabe proizvodnje in lasti jedrskega orožja, čeprav preambula govori o tem, da naj bi poskusili preprečiti jedrsko katastrofo. No. Pogodba o prepovedi jedrskega orožja prepoveduje tudi vse relevantne dejavnosti glede proizvodnje, transporta, in nameščanja jedrskega orožja. Kakšne so glavne prepovedi? To vključuje tudi nameščanje in pomoč. Zaradi globalizacije prepoved pomoči in spodbujanja na kakršen koli način eh, velja tudi za nedržavne akterje in podjetja. Glede na to, da imamo globalizacijo, vidimo, da morajo pogodbenice spoštovati te sporozume in da to velja tudi za vse fizične in pravne osebe v okviru njihove jurisdikcije. Dve tretjini sta potrebni za to, da to začne veljati, dve tretjini podpisnic in računamo, da bo do konca 2020 ali kmalo zatem doseženih dovolj podpisov. Gre za to, da bi v celoti odpravili uporabo jedrskega orožja in omogoča tudi okvir za to, da bi se države lotile razoroževanja malce bom morala pohiteti, ker sem zadnja govornica, ampak malce sem želela spregovoriti o tem, zakaj so pogodbe pomembne, ne samo razoroževanje, ampak zakaj so pogodbe v splošnem zelo pomembne. Moj komentar je sicer nekoliko daljši in morda jih lahko sekretarjat da potem vam na voljo. Thank you. I understand, but I, I, I think I only had, had, had 10 minutes at this point. So I have a number of things that I hope there will be possible to talk about. Kar nekaj sem želela še povedati in upam, da bomo potem lahko videli, kaj lahko poslanci in državljani storijo za to, da bi podpirali MPT v letu 2020 in da bi podprli tudi to pomembno pregledno konferenco in da bi podpirali evropsko varnost na različne načine, zato ker je. Eh, razvoj dogodkov na področju jedrskega orožja res zaskrbljujoč. Hvala, hvala lepa za zelo zanimive prispevke, imate tudi različna stališča. Ampak eh, mi smo parlament, ne univerza, zato je naš namen tudi, da bi prisluhnili poslancem in uh, njihovim vprašanjem ter komentarjem. Torej, zadeva bi morala biti čim bolj interaktivna. Najprej Sven, Mikser iz vrst socialistov, kajti on je poročevalec na to temo. Izvolite. Hvala, hvala, gospa predsednica. Imam veliko vprašanj, ampak poskusil se bom omejiti samo na nekaj specifičnih vprašanj, zato ker vem, da nimamo preveč časa. Najprej, kar zadeva stališče evropskih držav v zvezi z stebrom o civilni uporabi v okviru NPT-ja. Jaz sem bil ministr za zunanje zadeve v moji državi in to dve leti in sem, sem bil aktiven tudi v tem kontekstu in povedati vam želim, da je ta politika skoraj izključno v rokah izvršne veje oblasti, gre za medvladno sodelovanje, mi Evropski parlament pa smo nekaj več kot 700 poslancev. Izvoli, izvolijo nas naši voljivci, zato nas vežejo stališča sveta in tudi naši sklepi se morajo seveda nekako prilagoditi temu, zato smo nekoliko bolj svobodni tukaj. Kar zadeva ta stebr, Parlament ima stališče, ki sicer se nekako zanaša in naslanja to razpravo, ampak ne, mi se bolj posvečamo tudi podnebju in eh, ob podnebju je to seveda ena glavnih prednostnih nalog v tem petletnem mandatu. Včasih te razprave niso tako osredotočene, kot bi lahko bile. In zanima me, ali nam lahko poveste več o tem, kako bi lahko stebr civilne uporabe v okviru MPT-ja uporabili za to, da bi poskusili doseči cilje glede neširjenja orožja. To sicer ni proizvodnja energije, kjer se pojavlja eh, oglik ali oglikov dioksid, pa vendar ljudje še vedno ne menijo, da je to oblika proizvodnje energije, ki je varna. Ampak eh, ljudje tega običajno ne obravnavajo z vidika NPT, ampak bolj z vidika okolja. Drugo vprašanje, drugi komentar v zvezi z prizadevanji, da bi stigmatizirali vse oblike jedrskega orožja. Pogodbe v tej smeri sicer niso v nasprotju z veljavnimi režimi, ampak eh, ne želim, da bi oblikovali neke vrste lažne usporednice med petimi jedrskimi državami in tistimi, ki niso v NPT. Gre za neko lažno usporednost Francije in Severne Koreje ni mogoče enačiti. NATO je jedrsko zavezništvo, ampak eh, pravijo, da bodo ostali jedrsko zavezništvo, dokler bo jedrsko orožje pač v uporabi druge. Ampak vseeno je dobro, da bi zadnja država z jedrskim orožjem bila odgovorna demokratična država. V tem kontekstu želim povedati še nekaj v zvezi s tem, kar je povedala gospa Kane. Presenetila me je ta podpora, vse v Evropi in nekatere nedemokratične države so zelo ponosne na svoje jedrske zmogljivosti, tudi na vladni ravni in tudi na ravni javnosti. Javnost ni toliko proti uporabi jedrskega uh, znanja. Lahko to nekoliko razdelate, torej javno mnenje v Evropi in javno mnenje v Rusiji in Severni Koreji. Merci. Hvala lepa za Gue Mik Wallace. Prosim pa vas, da niste daljši od minute in pol, sicer ne bo časa za odgovore. Hvala. Najlepša hvala, predsednica. Hvala lepa tudi za predstavitev. Zelo zanimive so bile te predstavitve. Par kratkih vprašanj večinoma za Angelo in gospoda Hipsa. Njegovo ime sem preslišal, žal. Govorili ste o tem, da prihaja do eskalacije, predvsem, ko gre za izdatke. Koliko porabijo američani, koliko porabijo Rusi, naprimer, za jedrsko področje. Seveda smo priča težnjam, da bi okrepili militarizacijo Evrope. Tudi lobisti iz obramne industrije v Evropi pritiskajo v to smer. Odkje bi mi lahko vzeli sredstva za financiranje tega področja? Mislim, da smo v zadnjem obdobju bili priča nečemu zelo strašljivemu, ko je prišlo do dogajanj v Iranu in podobno. Zanima me, ali menite, da bodo ZDA storile zdaj karkoli na področju neširjenja ali se bo jedrsko orožje začelo širiti. Glede skupnega celovitega načrta ukrepanja, dobro, ena država članica se je umaknila, ZDA. Ali to pomeni, da evropejci, ki si želijo nadaljevati s tem sporazumom z Iranom, imajo kakršnokoli možnost, da karkoli storijo ali so povsem nemočni v odnosu do ZDA, ko gre za ta skupni celoviti načrt ukrepanja. In še zadnje vprašanje, ko gre za prepoved širjenja jedrskega orožja, ko gre za odvračanje pri uporabi jedrskega orožja orože. Zanima me, ali smo tu uspešni, kaj lahko kot Evropa storimo, kakšno je naše mesto oziroma vloga pri vsem skupaj. Hvala. Hvala lepa, gospod Grošl, za renju. Um, Hvala, predsednica. Vprašanje je zelo enostavno, ampak odgovor ni enostaven. Dve stališči obstajata na svetu v zvezi NPT. Eni pravijo, da deluje, drugi, da ne deluje, resnica pa je nekje na sredi. Seveda je enostavno raztrgati sporazume. Naprimer, kot se je storilo z NTP-jem, z sporazumom z Iranom. Ampak sklepanje novih sporazumov je zelo težavno, vsaj izkazalo se je kot nekaj zelo težavnega. Ne vem, kaj se bo zgodilo z NPT. Vsi se bojijo, da bo slejko prej celoten bližnji vzhod postal jedrska sila. Takoj za Iranom bodo verjetno tudi Združeni arabski emirati posegli po jedrskem orožju. Tudi Pakistan, na primer, je že jedrska sila, izvaža jedrsko tehnologijo. Ampak v Evropi in na Zahodu nasplošno je pomembno vprašanje, kako poskrbeti za odvračanje od uporabe jedrskega orožja in kako prispevati k zmanjševanju konfliktov in reševanju letih. Odvračanje samo po sebi verjetno ne bo dovolj. To smo že videli. Če druga stran vidi situacijo nekoliko drugače, se lahko zgodi, da se bo ponovno sprožila oboroževalna jedrska tekma. ZDA, e Rusija, Kitajska, te že imajo med seboj neko tiho tekmo na področju jedrskega obroževanja, hipersonične rakete, potem bombe, ki jih že uporabljajo. Verjetno vse te tri države, ki sem jih omenil, uporaba jedrskega orožja se širi. Imamo bombe 9 kiloton, 90 kiloton. Tehnologija na področju raket se je zelo razvila. Pred desetimi, dvajsetimi leti smo merili moč v kilometrih oziroma razdaljo v kilometrih, ki jo dosežejo zdaj, merimo lahko tudi že v metrih. Iranci menijo, da če bodo imeli jedrsko orože, bodo varni. To je zdaj ključno vprašanje, kako jih prepričati, da bodo varni brez jedrskega orožja in istočasno, kako jih odvrniti od tega, da bi se vključili v to tekmo razvoja jedrskega orožja. Gospod Saturi za zelene. Hvala, gospa predsednica, drage kolegice in kolegi, hvala lepa strokovnjakom za te prispevke. Vedno je dobro, da vam prisluhnemo pri teh kompleksnih pomembnih vprašanjih. Veliko ste prispevali k tej razpravi. Moram pa reči, da sem malce presunjen nad argumenti, ki jih slišim v zvezi z jedrsko energijo, ki se uporablja na civilnem ali pa na vojaškem področju. Mislim, da je strah pred jedrsko energijo vedno manjši. Zavedamo se, da je tudi jedrska energija pomembna v energetski mešanici, zlasti če želimo ohraniti planet čistejši. Ampak problem je v tem, da je jedrska industrija v Franciji zdaj nekoliko v težavah in vsi lobisti potem želijo še bolj spodbujati to jedrsko energijo tudi v luči novega zelenega dogovora. Ampak kaj se bo zdaj dogajalo z jedrsko energijo na vojaškem področju? Civilno področje vemo, kakšno je stanje ali bomo na vojaškem področju res lahko omejili uporabo jedrske energije. Kaj je z Izraelom in Indijo? Ti dve državi, naprimer, razvijata jedrsko energijo domnevno za civilne namene. Kako bomo preprečili, da to ne bo prišlo na vojaško področje? Zanima me, kako vi gledate kot strokovnjaki na. To, da nekatere države lahko razvijajo jedrsko energijo na civilnem področju, in kako veste, da ne bodo tega razvoja nadaljevale potem v vojaški smeri. Ne vem, ali je to, kar se dogaja v Iranu, skladno z TPN. Razumem, da sicer obstajajo različna stališča, ampak zanima me, ali res obstaja neskladnost. Če ja, kateri člen se krši pri NPT? Res je, da ima mednarodno pravo svoje omejitve, ampak želim slišati odgovor, kakšne pravice imamo na teh področjih. Hvala lepa, gospod Basesko. Hvala, gospod predsednica. Imam eno pripombo in vprašanje. Pripomba se nanaša na jedrsko energijo na civilnem področju. Iskreno rečeno, če želimo imeti uspešen zeleni dogovor, potem brez jedrske energije ne bo šlo. Ne moremo odpraviti jedrsko energijo in tradicionalna goriva sočasno. Kako bomo sicer proizvajali elektriko? kar pa zadeva vojaško rabo, po mojem je največje tveganje ravno to, da toleriramo Iran. Torej, to, kar zdaj počnemo, predstavlja največje tveganje. Kot smo že danes slišali, Iran ne zagotavlja relevantnih elementov oziroma dokazov v zvezi s tem, da ne nadaljujejo z vojaškim programom. V teh okoliščinah se mi zdi, da demokratične države ne smejo dopustiti državam, kot je Iran, da razvijajo vojaško tehnologijo in orožje in uporabljajo jedrsko energijo v ta namen. To je napaka, ki smo jo storili pri Severni Koreji. Zdaj pa imam še vprašanje za vas. Če Iran ne bo spoštoval zavez in sam verjamem, da imajo američani glede tega prav, kako lahko mednarodna skupnost prepreči izvajanje tega programa v Iranu? Kako lahko zaustavimo program? S konferencami zagotovo ne bomo uspeli. Hvala. Hvala lepa. Če se strinjate, no, nažalost nam je zmanjkalo časa, deset minut imamo na voljo za to, da prisluhnemo še odgovorom našim strokovnjakov, O Iranu se bomo tako ali tako pogovarjali v okviru naslednje točke na dnevnem redu. Zato bi predlagala, da se zdaj osredotočimo na vprašanja, ki ste jih zastavili v zvezi z civilno rabo jedrske energije. Vaša stališča glede tega so bila zelo raznolika. Vemo, kaj se dogaja v Evropski uniji, kakšno stališče imajo mladi, kaj je izven Evropske unije, ne vemo, ne vemo koliko se ulaga v drugih državah, v Rusiji, ZDA in drugot. Slišali smo tudi vprašanje v zvezi z skladnostjo. TNP-a in pogodbo o preprečevanju uporabe jedrskega orožja. Deset minut približno nam je še ostalo, tako da prosim, da odgovorite kratko in jedrnato. Najprej bom besedo dala Angeli Kane. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo. Zelo na kratko. Ko gre za civilno rabo, torej za ta stebr je treba povdariti, da je ta stebr zelo pomemben za države v razvoju. Izjemno pomemben. Ne gre zgolj za uporabo jedrske energije v civilne namene. Upoštevati je treba tudi možnost uporabiti energije pri biotopih, izotopih in podobno, torej na zdravstvenem področju. V času Obame smo imeli kar nekaj jedrskih vrhov, na katerih smo se pogovarjali o tem, kako zmanjšati uporabo jedrskega materijala. Imeli smo visoko obogaten uran in smo ga skušali nekoliko razvodeneti na manj obogaten uran v Kazahstanu. Je bila takrat oblikovana neka vrste banka za shranjevanje tega nizko obogatenega urana, vse skupaj je nadzirala IAEA, e uporabljali pa bi ta uran za izotope in podobno. Ampak nažalost je ta jedrski material predstavljal zgolj 15 odstotkov. Gre za jedrski material, ki se je uporabljal v civilne namene, ne v vojaške namene. Zato moramo razmisliti tudi o tem. Kaj se zdaj dogaja? To je pomembno, ker ste številni to že omenili. Ogromno držav pridobiva jedrski material ali celo jedrsko orožje. Saudova Arabija, naprimer. Saudova Arabija želi sama bogatiti uran, ne želi pridobiti nizko bogatenega urana. Rekli so celo, da jih to zelo zanima, da bi sami bogatili uran. To pa je v nasprotju z mednarodnimi sporazumi s pogodbami in nasplošno s porazumi. Nažalost pa ZDA Saudo Arabijo podpirajo. In tudi v interesu Evropske unije je, da nasprotuje temu, da bi Saudo Arabija sama začela izvajati programe bogatitve urana. Ne vem, koliko jedrskih elektrarn 20 ali več želijo zgraditi eh, v državi. To je pomembno vedeti glede ostalih držav na Bližnem vzhodu. Izrael nikoli ni priznal, da ima jedrsko orožje, pa splošno znano, da jih ima. Nekje 30, konic ne vemo z gotovostjo, ali to drži ali ne. Ampak pri NPT velja, da če bi pritisnili na te štiri države, za katere vemo, Indija, Pakistan, Izrael in Severna Koreja, bi bilo težko te države kar tako pritegniti k eh, pogodbi NPT, kajti k tej pogodbi lahko pristopiš zgolj kot država, ki nima jedrskega orožja. In Trump se je pogajal s Severno Korejo kot državo, ki ima jedrsko orodje. In jedrsko orožje je zapisano tudi v ustavi Severne Koreje, zato se mu ne bodo kar tako odrekli koliko sredstev porabljajo v obramne namene, ne vem. Kolikor vemo, na podlagi informacij, ki jih imamo, težko sklepamo, ker nimamo celovitih informacij v zvezi s Korejo. Želi še kdo na kratko odgovoriti na vprašanje pripombe? To the question that was Gospod Mikser je zastavil vprašanje v zvezi s tretjim stebrom. Spori glede tretjega stebra v prvi vrsti zadevajo razlike med državami, ki verjamajo v težnje Evropske unije na tem področju in tistimi, ki v to ne verjamejo. Ampak v prvi vrsti govorimo o zadevah, ki so urejene. Prepoved širjenja jedrskega orožja je področje, kjer imamo jasen sistem za urejanje tega področja. Potem jedrska varnost, to je drugo področje. Pri teh vprašanjih bi sam trdil, so skoraj da vse države v Evropi enotnega mnenja. Ne glede na to, ali se zauzemate za jedrsko energijo ali ne, verjetno vsi lahko podprete težnjo, da se zagotovi nadzor nad jedrskimi režimi. Lahko pa se seveda jedrska energija uporablja tudi v promocijske namene. Angela je prej že omenila Saudo Arabijo in jedrsko energijo v tej državi. Ne vem, kdo drug je še spraševal o tem med razpravo. Kakšna je prihodnost mirne rabe te energije? Obstaja možnost, da bo prišlo do zlorabe pri uporabi jedrske energije da se bo ta energija uporabljala v nepoštene namene. In eh, pri Iranu smo v zadnjih 20 letih spoznali, da sporazum proti širjenju jedrskega orožja ne zadeva naprimer uporabe jedrske energije v miroljubne namene. Mi smo se predvsem ukvarjali z bogatenjem urana z gorivnimi ciklusi v kontekstu jedrske energije. V samem središču razprave je bil tudi program, ki ga ima Iran na voljo na tem področju. Evropska unija lahko tudi prispeva k razpravi s tem v zvezi tudi v kontekstu NPT-ja. Torej, kaj je miroljubna uporaba če bi se bolj poglobljeno pogovorili, mi kot člani te pogodbe, in identificirali tehnologije in določili tudi pogoje, pod katerimi se lahko uporabljajo te tehnologije. In če bo jasno razvidno, da gre za miroljubne tehnologije in da bi lahko vse skupaj tudi zamejili s pomočjo pogodbe, To so teme, ki so sicer provokativne, ampak države podpisnice te pogodbe nikoli niso šle v to smer, da bi se pogovarjale o teh vprašanjih. Evropska unija je to izpostavila predvsem zaradi tega, ker ima nadzor nad takšnimi tehnologijami, jih uporablja, pozna procese. Še nekaj drugih vprašanj ste zastavili v zvezi z miroljubno rabo. Ne bom zdaj odgovarjal na ta vprašanja posamično, če povzamem. JCPOA, torej sporazum z Iranom, zelo na kratko še o tem. Evropska unija ni nemočna, ampak Evropska unija mora biti previdna. Vlade v Evropski uniji, predvsem gospodarski akterji, čutijo sankcije ZDA. Sam tu ne vidim kakšne enostavne rešitve. Kar pa zadeva prihodnost tega sporazuma, sporazum je deloval pet let. V petih letih Iran ni storil koraka naprej na tem področju. Problem se bo pojavil v bližnji prihodnosti, ko bo prišlo do postopnega zatona tega sporazuma, ker ne vemo, ali bo se upravičujem, ampak resnično nam zmanjkuje časa, In prej sem rekla, da bi bilo bolje izpustiti zdaj skupni celoviti načrt ukrepanja. Se vam opravičujem, ampak res, če ne, vse ne bomo držali določenega časa za govor, nam ne bo ostalo dovolj časa za ostale točke. Glede skladnosti, o tem ste spraševali, ali obstaja skladnost med eh, NPT-jem in sporazumi za omejitev rabe. Preberite si ta besedila, nekaj pol ure vam bo to vzelo. Mi smo na podlagi tudi MPT-ja sprejeli dodatne ukrepe glede neširjanja. Še glede stroškov. New York Times poroča da je Trump v svojem proračunu namenil 23 odstotkov več sredstev za razvoj novega jedrskega orožja. Ne gre zgolj za vzdrževanje trenutnega nabora jedrskega orožja v ZDA, sem sodi tudi hipersonična tehnologija in podobno. Vesela sem, da ste poudarili, prej sem omenila člen 6 NPT. kakšen je vpliv rabe jedrskega orožja na humanitarne vidike. Že na konferencah v letu 2010 in tudi kasneje smo se pogovarjali o teh tematikah. 122 držav članic MPT-ja se je pogajalo o teh vprašanjih Nizozemska, Irska, Švedska in številne druge evropske države, Avstrija, so pri tem sodelovali, dve državi ste to že podpisali. In dejstvo je, da je to del celotnega sistema. Če bi imela na voljo več časa, bi vam tudi razložila, kako se je razvijal ta sistem. Ko smo začeli z 68, potem smo imeli več resolucij Združenih narodov in tako naprej. Sporazum iz leta 2017 je nov dodatek, gre pa za pomemben relevanten dodatek sistemu NPT. Še par sklepnih misli. Jedrska energija, gospod Satori se mi zdi, je to omenjal. Prav imaš, ko pravi, da je treba preveriti, kaj se dogaja v jedrskih obratih po svetu. V Parizu, kjer zbirajo podatke tudi s tem v zvezi, pravijo, da je zgolj Kitajska tista, ki trenutno razvija dodatne zmogljivosti. Ampak, če želimo rešiti svoje podnebje, moramo spremeniti celoten način delovanja. Nihče ni rekel, da bi morali kar tako ukiniti jedrske elektrarne, ki že delujejo. Ne, gre za to, da ne bi gradili novih jedrskih elektrarn. S tem bi se morali ukvarjati. člen 4 NPT-ja so žal uporabili kot eh, mehanizem za širjenje v večjih državah. To je treba priznati. Ja, vem, zaključujem. Bo pa težko na bližnjem vzhodu zagotoviti to območje brez orožja za množično uničevanje. In tudi v New Yorku na konferenci bo o tem zagotovo še govora. Hvala lepa. O neširjenju je moč govoriti z enakopravnimi partnerji in v Evropskem parlamentu se seveda strinjamo, da se je treba pogovarjati s strokovnjaki. Naša vrata so vam vedno odprta. Se upravičujem, ker sem vas tako prekinjala, ampak časa nam zmanjkuje. To so zelo pomembne tematike in zagotovo je razprava v njih lahko zelo bogata. Hvala.